razpravi, zaključujemo to točko na dnevnem redu in prehajamo na naslednjo točko. Pozdravljam podpredsednika Evropske komisije gospoda Timmermansa, lepo pozdrav tudi gospe ministrici. In sicer gre za izjavi sveta in komisije s naslovom Pravna država in temeljne pravice na mačarskem razvoju dogodkov od septembra 2018. Kot eh, Prva v imenu sveta besedo dobi gospa Melanija Čot, ministrica. Izvolite. Madame Čot, the floor is yours. Gospa Čot, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, gospod komisar, skupne vrednote, kot je človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in pa človekove pravice so podlaga za Evropsko unijo. Vse institucije in države članice jih morajo tako ščititi in eh, jih spodbujati. Romunsko predsedstvo, vsi mi se strinjamo, da je zaščita vladavine prava, demokracije in temeljnih pravic bistvenega pomena v naši uniji. 18. septembra leta 2018 je svet prejel obrazloženi predlog Evropskega parlamenta o členu 7.1, v katerem je parlament pozval svet, da ugotovi, če obstaja resna kršitev vrednot, na katerih je vzpostavljena unija. Svet za splošne zadeve je o tem razpravljal oktobra, novembra in decembra lani. 12. novembra je svet za splošne zadeve prejel pisni odgovor Mačarske na predlog parlamenta. Dobili smo tudi prispevek komisije na temo trenutnih eh, postopkov zagotavljanja kršitev zoper Mačarsko. Ministri so imeli prvo izmenjavo eh, mnen o naslednjih korakih v postopku. Še naprej bomo analizirali obrazloženi predlog parlamenta. V tej fazi ne morem prejudicirati rezultata tega postopka. Parlament bomo obveščali o razvoju dogodkov. Z dobro mero resnosti upoštevamo komentarje, članov in članic tega parlamenta. Vprašanja, ki jih obravnavamo v tej razpravi, se nanašajo na samo srčiko naše zaveze k tej uniji. Zato pozivamo, da vse strani delujejo odgovorno in konstruktivno, tako da bomo dosegli rezultat, ki je v skladu z našimi temeljnimi vrednotami. Hvala za pozornost. Hvala lepa za to stališče, gospod ministrica. Besedo pa dobi gospod podpredsednik komisije, Franz Timmermans. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala parlamentu, da ste to temo Mačarske uvrstili na nered. Na zadnje smo se o tem pogovarjali 11. septembra lani. Naslednji dan je parlament sprejel resolucijo, s katero je sprožil člen 7.1 pogodbe zoper Mačarsko. Kot sem takrat pojasnil, se komisija strinja z vrsto komentarjev, ki jih najdemo v obrazloženem eh, predlogu komisije, kar se tiče eh, temeljnih pravic, eh, korupcije, obravnave Romov in pa neodvisnosti pravosodja. Danes bi vam rad podal najnovejše informacije, ki smo jih prejeli po tej razpravi septembra. Kot sem že dejal, septembra ima komisija v skladu s pogodbo, za razliko od Evropskega parlamenta, pravico sprožiti uh, postopke zagotovitev eh, kršitev in to je večkrat naredila v primeru Mačarske. Komisija je poskušala kar najbolje uporabiti te pristojnosti. Prejšnji teden je komisija poslala eh, obrazloženo mnenje Mačarski o zakonodaji Ustavite Sorosa. Ta zakonodaja eh, omejuje pravico do prošnje za azil. Mačarska ima sedaj dva meseca za odgovor, drugače lahko komisija vse skupaj pošlje na sodišče Evropske unije. Lani decembra je mačarski eh, parlament sprejel eh, amandma za eh, delovno zakonodajo glede nadur. Razplanteli so se protesti in komisija trenutno analizira usklajenost te zakonodaje z evropsko zakonodajo, zlasti z direktivo o delovnem času. Prosili smo tudi za dodatna pojasnila. Glede na odgovor, ki ga bomo prejeli, se bomo na to odločili v potencijalnih naslednjih korakih. Decembra smo slišali tudi, da se je morala centralno eh, srednjeevropska eh, univerza preseliti eh, iz Mačarske na Dunaj. To, da je takšna institucija prisiljena zapustiti državo članico Evropske unije, eh, zaradi pritiska, je nekaj popolnoma eh, nespremljivega in nevidenega v Evropske unije. Žalostno je, da se je to zgodilo na vkljub eh, postopku, ki ga je sprožila komisija in na vkljub eh, opozorilom komisije. Poleg tega je bilo 400 različnih medijev združenih v holding in člani uprave pa so povezani z uh, vladno stranko. In vlada pa ni želela tega preučiti pri ustreznih organih, torej ni dovolila tega. Prav tako komisija nadzira seme, evropski semester in tudi organizacijo eh, državnega tožilstva, imenovanje sodnikov in pa sodni sistem. Decembra lani je mađarski parlament sprejel dve, dva zakona v zvezi z sodnim sistemom, ki naj bi eh, del, začela delovati leta 2020. In žal parlament, mađarski parlament ni čakal um, mnenja Beneške komisije, ki naj bi išel marca letos in ta preverja uh, skladno zakonu z evropskimi zakoni. In Kljub temu bo Beneška komisija podala to oceno. Komisija uporablja tudi druge ocene, vključno z revizijami in preiskavami v zvezi z evropskimi skladi, njihovo rabo, evropskim semestrom in pa eh, ciklusom koordinacije politik. Prav tako ocenju, komisija ocenjuje izvajanje um, priporočil za posamezno državo v zvezi z bojem proti korupciji, eh, zagotavljanjem transparentnosti in pa. Um, konkurenčnosti v ja, pri javnih naročilih. Kar se tiče potekajočega postopka pod sedmem členu, obžalujem, da Evropski parlament še ni prejel. Um, priložnosti, da poda predlog ko svetu. Komisija je jasno povedala, da ne glede na um, to, kakšen predlog bo sprejel svet, mora upoštevati tudi mnenje parlamenta. In tako bi morale se uh, med, um, evropske institucije med seboj spoštovati in upoštevati. Avstrijsko predsedstvo je podalo predlog lani, na podlagi tega je komisija predložila ukrepe v zvezi z um, Mačarsko, predvsem z postopki kršitev, eh, kar se tiče predvsem um, priseljencev in pa tudi uh, kršitev pravic Romov in drugih človekovih pravic. Vse te je tudi, s primeri so že pred sodiščem. In mačarsk, uh, eh, mačarski parlament je že napovedal, da bo podal svoj odgovor na te predloge. Uh, in tudi parlament bo začel tudi svojo oceno v zvezi z vsemi temi izpostavljenimi vprašanji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tomasu Dojču v imenu ELS. levo-liberalna demokracija si je izborila, da bi ponovno obravnavali ma mačarsko vprašanje, spet samo zaradi nekih uh, izgovorov, zato da sprožijo nek spor z mačarsko. Pravi razlog pa pred, je predvolilni boj za evropske volitve. Levo-liberalna večina je tu spet, uh, torej spet želi tukaj začeti neko vojno proti uh, mačarski. Zakaj? tu obstaja zelo pomembno vprašanje eh, v zvezi z migracijami in tu pač večina na mačarskem želi dru, druge rešitve kot eh, pač ta večina. Eh, levo liberalna stran želi legalizirati migracije, želi rešiti demografski razvoj z migracijami, želijo podpreti priseljevanje in želijo odpraviti pravice držav članic do varovanja meja. Um, podpirajo nevladne organizacije, ki podpirajo uh, migracije, želijo preseljevati um, in želijo določati, s kom naj mi živimo v naši državi. Grozijo in želijo nas kaznovati. Mi, mačari, pa pravimo ne k migracijam. Želimo zaščititi našo državo in naše meja proti priseljevanju in s tem želimo ščititi tudi zunanje meje Evropske unije. Ni treba, da uvozimo ta problem v Evropo, temveč moramo izvoziti pomoč. Zagotoviti moramo varstvo mađarskih in evropskih državljanov in ta namen moramo odpraviti migracije. In zato imajo težave z nami. Štiri mesece pred volilnim bojem in pred volitvami pa ne koristi, da tukaj udrihate po mađarih. Mađarski prebivalci bodo glasovali za to, da bo Evropa še naprej v rokah evropejcev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Weidenholzer v imenu SND. Gospod predsedujoči, z uvedbo postopka po sedmem po členu je Evropski parlament sprejel zelo pomembno zgodovinsko odločitev. Takrat nam ni bilo lahko, vendar so nas kritizirali, da je vse skupaj trajalo predolgo. To je bilo potrebno, zato da smo lahko skrbno zbrali oziroma preučili razpoložljive informacije in da smo lahko tudi presodili eh, argumente za in proti. Parlament je september sprejel to poročilo za kvalificirano in veliko večino. Lahko bi pričakovali, da Eh, bo temu sledila ustrezna in primerna reakcija in sicer, da se bo na to odzval sve, svet in pa da se bo na to odzvala Mačarska. To pa se ni zgodilo. Mačarska vlada, ki prej ni izpustila nobene priložnosti, da bi se vključila v postopke, pa sedaj uh, um, raje ignorira parlament. Njena odsotnost pri današnji razpravi to jasno kaže. Mačarska um, se zapira pred razpravo, odločila se je, da ne bo, pomisl, um, da, da ne bo um, samo ignorirala vse pomisleke evropskih prijateljev in da smo prijatelji, temveč da bo ignorirala tudi proteste svojega lastnega ljudstva. Tam, na Mačarskem sedaj zatirajo medije, zatirajo sodnike, nevladne organizacije, pa se morajo bati za svoj obstoj. Akademska svoboda je ogrožena in zarot, teorije zarot nadomeščajo politične analize. In upoštevajoč vse to, čudi, da svet še ni sprejel resnih ukrepov, zato da bi uh, Eh, zavrnil tak sklep parlamenta. Ne moremo dopustiti, da se ena država članica preprosto od, od, eh, od, poslovi od skupnih vrednot. Kaj ti to pomeni, če, za, za te, za, če zapiramo oči pred tem, potem pomeni, da opuščamo evropski um, projekt. In upam, da predsedstvo tega ne bo uh, eh, dolgo odlašalo. Hvala. Hvala lepa, gospod Weidenholzer. Sedaj pa dajem besedo gospodu Andersenu Vistisno v imenu EKR. Hvala lepa. Zanimivo je, da spet vidimo, da ta parlament udriha po mačarski, eh, kar se tiče vladavine prava in demokracije. V tem istem parlamentu so um, poslanci odpravili uh, potne stroške, tise, pri tistih, s katerimi se ne strinjajo. In tukaj potem tudi glasujemo o eh, postopkih, ki tukaj kršijo eh, manjšinske pravice v parlamentu. Če ne vidite tega hinavstva, potem ste predolgo v Evropskem parlamentu. Ne, vem točno, kakšna je konkretna vsebina obtožb um, za, ma, proti Mačarski, ampak vem, da tega mm, da tukaj pač ne merimo z istimi merili. Če gledamo Katalonijo, so odzivi tam čisto drugačni. Ko vidimo eh, neka mirne proce, proteste v, na mačarskem, potem gre tukaj za kršenje pravic. Eh, In danes še naprej se nadaljujejo napadi na uh, eh, Mačarsko in Polsko in eh, žal mi je, da ne vidite, uh, kaj se tukaj dogaja, ampak da tukaj samo pritiskate na ljudi, ki se jih želite znebiti, na gospoda Orbana, gospoda Kašinske in kdorkoli bo spet pri, potem prišel na vrsto, kdo bo, kdo bo izvoljen v državi članici, vi pa ga ne boste marali. To je sramota za Evropo in sramota za Evropsko unijo. Hvala. Lepa, sedaj pa v imenu zelenih, gospa Sargentini. Thank you, Chair. Hvala, predsedujoči. Moramo sklepati, da od glasovanja o mojem poročilu v septembra so se stvari na mačarskem le še poslabšali in državljani imajo razlog za to, da gredo na ulice in še vedno smo solidarni z njimi. Gospod Timmermans eh, je tudi povdaril eh, nedavne dogodke. Srednjeevropska univerza se je morala preseliti eh, na Dunaj, ker ni bila podpisana pogodba. Um, brezdomci so kriminalizirani, eh, sodstvo nadzora, nadzira Ministrstvo za pravosodje. Nekdani uh, eh, makedonski minister, ki je bil obsojen, je tam dobil zatočišče. Um, potem pa so še mediji bili tukaj združeni v en konglomerat in eh, parlament je sprejel um, suženski zakon. In sedaj vemo, kakšna je njihova taktika. Dejansko um, pridobivajo oziroma zavlačujejo, tukaj zasipajo komisijo in svet z papirologijo eh, in s tem zavlačujejo. Ampak zahteve romunskega predsedstva. Eh, da napredujeta, torej od, zato zahtevamo od romunskega predsedstva, da tukaj pritisnete na plin. Mačarski državljani imajo pravico, da vedo, kakšne načrte imate. Evropski voli, eh, voljivci imajo pravico vedeti, kaj bodo naredili voditelji. Zato prevzemite odgovornost in me povabite v svet in začnimo ustrezen postopek. Kolegi v ELS, nekateri ste tukaj, to cenim, veliko vas pa ni. cenim še naprej, da ste glasovali za moje poročilo, ampak kaj pa počnete odtlej? Kje je vaša odgovornost? Gospa iz Argentini, vaš čas je iztekel, hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Vržja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mačarska je čudovita država, kjer se križajo številne kulture. Budimpešta je eh, simbol eh, tega križanja kultur, torej nič nimamo proti mačarskemu narodu. Ampak eh, Orban je uperjen proti priseljencem in je hkrati tudi velik populist. Mediji sodišča in pa opravni organi so pod naslovom vlade. Korupcija se povečuje in uh, neoliberalizem. Liberalizem eh, nadomešča demokracijo, gre za Orbana in njegove prijatelje, ki vladajo mačarski. Nobenih meja več ne poznajo na mačarskem in eh, Gospod Timmermans, vse skupaj se je začelo leta 2010. Dejali ste, da sledite razvoju eh, in eh, da sledite načelo pravne države. Biti evropejec v prvi vrsti pomeni spoštovati vrednote Evropske unije. Mačarska skuša pridobiti eh, čas z dolgotrajnimi upravnimi postopki, odziv sveta pa ni zadovoljil. Hvala lepa, sedaj pa gospod Olaf Stogar. Predsedujoči. Torej, volilna odeležba pri evropskih volitvah je bila eh, na zadnje 37 odstotkov za Evropski parlament na Mačarskem, pa 70 odstotkov in pol glasov je šlo na ehm, Orbanu. In ta, te odstotki so pomembni. Eh, mi lahko le sanjamo o tem, da bomo na evropskih volitvah imeli 70 odstotno volilno odeležbo. Prejšnji teden smo govorili o svobodi cen v Nigeriji, torej to res niso najbolj nujne skrbi evropskih državljanov. Gospod Orban pa govori o varnosti, o eh, varovanju meja v svoji državi in skrbi za interese ljudi v svoji državi. No, temu je razlike. Predsednik vlade, ki dobro skrbi za svoje državljane, takega ni treba privesti pred eh, sodišče. To je poziv, to ni vprašanje ali imamo še kakšno uh, rezervo v našem proračunu, da, plače, da plačamo uh, kip za gospoda Orbana. Hvala lepa, sedaj pa daj pa za neodvisnik gospod Balčo Zoltan. Hvala lepa. Orbanov režim na mačarskem temeljni na feudalnem sistemu, korupciji, pravna država se počasi odpravlja in um, duh sovraštva je bil izpuščen iz tekleničke. Kot eh, član najmočnejše mačarske uh, eh, stranke sem prepričan, da tega političnega boja ne moremo nadaljevati do, tukaj na, v Evropski uniji, ampak doma v Mačarski z mačarskimi državljani in moramo tukaj izkoristiti vsak ustavni instrument, da eh, zatrejemo ta režim. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Barbara Kudrička. Najlepša hvala zakon je edini instrument, ki tako raznolikamo um, instrumentu, kot, oziroma strenik raznolike organizacije kot Evropska unija omogoča delovanje. In kompromisi so uh, duša um, demokracije. Če bomo kot spodkopavali vrednote demokracije in ustvarjali nek alternativen eh, svet za to, da bomo tukaj sledili ciljem, lastn, lastnim strankarskim ciljem, potem je to začetek konca demokracije. Ne razumem, zakaj naši um, mađarski kolegi ne morejo prepričati voditelja, da naj razmisli o kompromisu in vzpostavi temeljne vrednote na mađarskem. Imam še vprašanje za kolege se vam ne zdi, da tu ni za, ne, ne gre za kompromis, temveč za eskalacijo situacije na mačarskem, naprimer z uvajanjem zakona o suženstvu eh, ali pa to, da vržeš ven neko dobro univerzo iz države. Mislim, da nihče ni ciničen, mislim, da nekateri eh, kolegi pa vendarle imajo neko vest. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sani. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred 30 leti je prišlo do preobrata na Mačarskem. Tisti, ki so takrat uh, imeli res pomembno vlogo, so danes malce starejši, bogati feudalci. In takrat je bila mačarska najsrečnejša baraka sovjetskega sistema. Danes pa ni nič drugega kot eh, obubožana država. Ljudem jemljajo pravice, znanost in znanje ni nič več vredno, situacija pa se slabša vedno, vedno bolj. Predstavniki oblasti oziroma tisti, ki so neki zaščitniki oblasti, um, pretepajo ljudi, uh, potem govorimo o nekih agentih tajne službe, torej to lahko govorimo, to vam lahko povemo iz te države. Demokratska demok um, opozicija pa je vedno močnejša. Hvala lepa, gospod Javor. Hvala lepa za besedo. Viktor Orban se ni želel eh, tukaj soočiti z današnjo razpravo in to je razumljivo, ker nima več kaj povedati. Moral bi se eh, postaviti proti svoji vladi ali pa bi moral še naprej argumentirati proti evropskim institucijam. Viktor Orban pravi, da je današnja razprava že del predvolilne kampanje, ampak jaz ga sedaj tukaj sprašujem, kaj bi bilo lahko pomembneje kot da govorimo o tem, kako se ravna z vrednotami Evropske unije. Kaj bi bilo pomembnejšega od tega, da govorimo o tem, da na mačarskem že devet let teptajo pravice mačarskih državljanov? Od septembra se je situacija na mačarskem še poslabšala, na mačarskem potekajo postopki, ki so nesprejemljivi in avtokratski sistem na Mačarskem se obnaša skoraj tako kot Putinov sistem. Kaj še se mora zgoditi za to, da bomo dosegli, da bodo evropske institucije situacijo vzeli resno in ugazili, ugotovili, kakšna nevarnost je to za celo Evropo? Hvala lepa, sedaj pa gospa Björk. Hvala lepa situacija na mačarskem se ni izboljšala, ravno obratno. Vidimo, kako Orban in njegova stranka izvajajo pritisk na tiste, ki razmišljajo drugače, na pritisk na nevladne organizacije, univerze in tako naprej. Vidimo pa tudi, da je upor vedno večji na mačarskem in to je dobro. Marsikdo to podpira v Evropi, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Skušamo do, zagotoviti podporo. Ampak zato nas marsikdo označuje kot sovražnike. Žal mi je, ampak eh, lahko poveste Orbano in njegovim eh, pripadnikom, da ne bomo odnehali, da bomo vedno zahtevali eh, vladavino prava in pravno državo. Ne želimo diktatorskih razmer, zato se bomo vedno zauzemali za pravice beguncev, žensk, manjšin in tako naprej. Vedno bomo tukaj odločno za, se zauzemali za pravno državo, za človekove pravice, za demokracijo. To bo zagotovo predvoljena tema, nič ne more biti bolj pomembna. Hvala lepa, sedaj pa gospa Morovaj. Köszönöm szépen, kedves Szárgyentini kisasszony! Hvala lepa. Spoštovana gospa Sargentini, razglejte se po prostoru. 751 evropskih poslank in poslancev imamo in približno 12 jih je tukaj v dvorani. Velika večina so mačari, torej so tukaj, zato ker gre za mačarsko. Razumite končno, da nikogar ne zanima vaš boj proti mačarski. Vaš boj je končan, izgubili ste. Poiščite si že končno drugo temo. In ker se že tako radi ukvarjate s človekovimi pravicami, tudi jaz se z njimi ukvarjam, pa predlagam, da se končno ukvarjate s tem, kako brutalno policija v Franciji napada demonstrante. Tam so razmere prav takšne kot pri nas na Mačarskem med leti 2002 in 2010. 15 ljudi je oslepelo, 80 je težko poškodovanih in sicer so, imajo poškodbe glave, vaš najljubši politik tako ravna z ljudmi, ki želijo izvajati človekove pravice. Dajte se že končno ukvarjati z njimi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Gresle. No, Naj vam povem, zakaj sem jaz tukaj. Jaz sem tukaj, eh, ker sem zaskrbljena v imenu odbora za proračunski nadzor, eh, kaj se dogaja z evropskimi eh, sredstvi. Manj brezposelnih, več delovnih mest, to so bili naši načrti, vendar pa smo sedaj zaskrbljeni, ker ne moremo tako zaščititi evropskih sredstev, kot bi si želeli. Mačarska ima težave z goljufijami, z korupcijo in z pravnimi organi, eh, ki eh, teh eh, primerov ne preizkujejo dovolj. In tudi revizorji imajo težave zaradi tega, ker mačarska vlada pogosto ne stori skoraj da ničesar ali pa ničesar v zvezi z tem. Torej, prosim, eh, kmalo je potrebno spostaviti dialog eh, v zvezi z tem včeraj objavljen eh, korupcijski indeks. Je Mačarsko uvrstil na 64. mesto, malo pred Grčijo, pri čemer se v Grčiji situacija izboljšuje. Na mačarskem pa od leta 2012 samo poslabšuje. Torej, mačarska bi lahko storila več in zelo pomemben korak bi bil pristop k eh, Evropskemu uradu Evropskega tužilca. Gospod podpredsednik Timmermans, hvala lepa, da ste mi prisluhnili in to vam zares polagam na srce. Hvala lepa, gospa Gresle. Sedaj pa gospod Niedermüller.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 E, in to jasno e, kaže, kako mađarska vlada obravnava demokracijo. Predsednika vlade Mađarske danes ni tukaj. Strah ga je demokracije, strah ga je demokratične vlade. Zaradi tega je odpravil neodvisno sodstvo, odpravil je neodvisne medije in tudi nič ni storil zoper korupcijo, ki je do dobra načela tudi že njegovo politično družino. Poskuša usmerjati usodo eh, države in sicer z avtoritativnim vladanjem. Orban eh, ni pripotoval v Brusel, je pa odpotoval eh, v Brazilijo ali pa v Belorusijo, kajti v interesu mu je le moč in oblast v lastni državi. Te politike ne moremo podpirati in jasno moramo povedati, da takšne politike v Evropskem parlamentu ne bomo trpeli. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hansen. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Če bi se Mačarska danes želela pridružiti Evropski uniji, ne, bo izpo, ne bi izpolnila niti pogojev za pristop. Mačarska ne sprejema migrantov in kriminalizira prosilce za azil, vendar pa hkrati zagotavlja politični azil kriminalcem in eh, jim eh, daje celo mačarsko državljanstvo. Postala je tudi prva evropska država, eh, ki je izgnala Evropsko univerzo. Strinjam se z gospod Argentini in številnimi drugimi kolegi. Evropski parlament je leta prosil Mačarsko, da se vrne na pot pravne države za manj. Sedaj je čas za konkretna dejanja potrebno je zmanjšati finančne prispevke za države članice, ki ne spoštujejo načela pravne države. Svet pa sprašujem, kako dolgo bomo še morali čakati, da boste izpolnili našo jasno zahtevo, da sprožite člen 7. Namreč, če ne aktivno zagovarjate temeljnih človekovih pravic, nas pravzaprav eh, potihoma ne spoštujete. Najlepša hvala, gospod Koeljo gospod eh, predsedujoči evropska unija ni le enoten trg delimo tudi skupne vrednote ki so zapisane v pogodbi in pa v listini o temeljnih človekovih pravicah od zadnje razprave ki je potekala septembra je madžarska vlada zaprla univerzo, poleg eh, tega eh, je sedaj eh, pod državno oblastjo večina medijev. Vlada je zaprla mačarske. Mačarske študente, težave smo imeli s tolmačenjem v angliščino, ali sedaj imamo tolmačenje v angliščino, ja, nadaljujte. No, če ni bilo tolmačenja, bi moral morda še enkrat začeti od začetka. Ja, mogoče zadnji stavek. Torej, če mi dovolite, bom še enkrat začel. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropska unija ni le enotni trg. Delimo eh, tudi, delimo tudi skupne vrednote in so zapisane v pogodbi in pa v listini o temeljnih človekovih pravicah. Od zadnje razprave na to temo septembra je mm, mađarska vlada pod državno oblast spravila večino časopisov, eh, radijskih hiš, medijev, eh, poleg tega je izgnala Evropsko univerzo in zavrnila vstop številnim migrantom. Orban je slab eh, primer, ki ga moramo predstaviti tudi drugim, polski, slovaški in pa malti. Čas je za konkretna dejanja in zaradi tega potrebujemo nadzorni instrument, ki bo poskrbel za ustrezne posledice v primeru nespoštovanja človekovih pravic. Naša sredstva morajo biti povezana s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic in svet moramo pozvati, da sproži člen 7, kajti k temu nas zavezujejo evropske pogodbe. Svoboda, demokracija je načelo pravne države. To niso zgolj lepe besede, ki jih omenjamo v nedeljskih govorih. To eh, so zahteve, za katere se moramo tudi konkretno boriti in zato moramo imeti dovolj poguma. Najlepša hvala in žal mi je za prekinitev tolmačenja, ampak Eh, težave smo sedaj odpravili. Gospa Gal je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Ko sem slišala, kar je povedal gospod Niedermüller, sem eh, razmišljala o tem, da je pravzaprav čisto vse eno, kaj počnemo. Če predsednik vlade pride, je to problem, če ga ni, je to problem. Pravzaprav je vse skupaj že naravnost smešno vsi vemo, da gre tukaj za subjektivno odzivanje, ne pa za objektivno oceno. Kajti, če bi uporabljali enaka merila za vse, potem bi lahko sprožili postopke zoper vse države. Vemo, da eh, v, eh, na mačarskem ni prišlo do zaprtja univerz, da ni prišlo eh, do podržavljanja medijev in vse skupaj na mačarskem še zmeraj dobro deluje, spoštujemo načelo pravne države, vse skupaj, kar se dogaja tukaj, je farsa in celotna razprava tukaj je pravzaprav smešen napad eh, strani levice in pa kolegov, ki se zauzemajo za priseljevanje. Ti želijo izvajati pritisk na Mačarsko, zaradi tega, ker Mačarska ne dovoljuje priseljevanja. Gospa Sargentini je dejala, da morajo imeti mačarski državljani enake pravice kot vsi drugi evropski državljani. Potem morajo imeti evropski državljani tudi pravico do tega, da jih gospa Sargentini končno pusti pri miru. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava, gospod Šogor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta razprava je spet dokaz za dvojna merila. Tukaj se ne, nehno uporabljajo dvojna merila in sicer še prav posebej v primeru določenih držav. Mačarska je vedno znova predmet kritik in sicer zaradi zadev, ki jih v drugih državah nihče ne kritizira. Recimo, ko gre za reforme sodnega sistema pravosodnega sistema. In poleg tega prihaja do lažnih novic, do napačnih informacij. In zagotovo nikomor ne pomaga, če vodimo takšne brezplodne eh, razprave. Na ta način ne bomo rešili težav državljanov. V eh, Romuniji mađarski študentje ne morejo opraviti izpitev, eh, nimajo zagotovljenih ustreznih predmetov. Torej, če ne bomo osredotočili naše razprave na vsebinske zadeve, ne bomo dosegli ničesar. Eh, zdi se mi, da kar naprej zagovarjamo zgolj lastne interese in eh, to uh, ni. Uh, Vredno Evropskega parlamenta, gospod Agelar, Lopes Agelar. Eh, hvala, gospod predsedujoči, gospod Timmermans. Eh, Evropski parlament prvič od Lizbonske pogodbe je sprejel z veliko večino dveh tretjin pobudo, da se sproži sedmi člen, prvi odstavek. Eh, in to v povezavi z Mačarsko. To, kar počne vlada Viktorja Orbana, je nekaj, kar ni skladno z evropskimi vrednotami oni ukrepajo proti pluralizmu, eh, napadajo manjšine in izvajajo tudi napade na svobodo obveščenosti, tiska in akademsko svobodo. In to, kar si želim, gospod Timermans, je, da ko bo svet o tem razpravljal s komisijo, ko boste govorili o glasovanju tukaj v Evropskem parlamentu, eh, ko so z dvema tretjinama izglasovali sprožitev sedmega člena, torej naj bo sta obe inštituciji odločni, tako kot je bil odločen parlament. Hvala. Čenkuje bardzo, pani poslanka Ruža Tomašič, bardzo prosim. Najlepša hvala, gospa Tomašič je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropska unija združuje različne države z različnimi tradicijami in eh, z različno stopnjo razvoja. Združujejo nas skupni interesi in pa skupne vrednote, vendar pa ti ne morejo izbrizati naših razlik v kulturi in pa v mentaliteti in ne moremo ustrajati pri uh, univerzalnih uh, rešitvah, kajti to nas bo le prizadelo, kajti ena stran bo vedno imela občutek, da je nekaj usiljujemo. Mačarska je država z bogato zgodovino in ima drugačen pogled na določene politike unije kot druge države članice. Mačarska ima politični program, eh, katerega verodostojnost je bila potrjena na volitvah. In državljani, ki se ne strinjajo z vlado, lahko uporabijo različne demokratične instrumente, da izrazijo svoje stališče. Lahko seveda tudi protestirajo, vlada jim mora to omogočiti. Mi pa moramo v sodelovanju z mačarsko vlado zagotoviti, da bodo za državljane zagotovljene demokratične pravice. Vse drugo pa je odvisno od mačarskega naroda. Evropska unija ne sme zatirati demokracije v neodvisni državi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod eh, Epitideos. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Evropska unija je obsodila mađarsko vlado, ker krši načela pravne države in pa temeljne človekove pravice pravi razlog, da je Unija obrala ta pristop, pa je, da Mačarska ne želi zagotoviti političnega azila in sicer beguncem. Poleg tega pa se pojavlja tudi vprašanje nevladnih organizacij, ki pravzaprav manipulirajo to področje pretoka beguncev. To je tisto, kar se v tem trenutku dogaja. Mačarska vlada pa pravzaprav leščiti svoje državljane. V nasprotju z grško vlado, ki popušča zunanjemu pritisku in ki dovoljuje priseljencem vstop v našo državo. Ne da bi jim lahko zagotovila ustrezen sprejem in ustrezne pogoje za bivanje. In to je temeljna razlika med eh, Grčijo in pa eh, Mačarsko. Sedaj pa lahko sami odločite, katera država ima boljši pristop. Gospod Lašlo Tokeš je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Današnja razprava Današnjo razpravo dolgujemo zelenim in pa njihovim zaveznikom, tako imenovanim tovarišem. Že drugič je tukaj obsojena mađarska vlada. Mačarska je zopet na sramotilnem stebru. Gre za to, da levica pravzaprav vodi predvolilno kampanjo v Evropskem parlamentu. Mačarska je bila ožigosana za krivca in to ni eh, demokratičen postopek. To me nekako spominja na komunizem. In na destabilizacijo v takratnih časih, destabilizacijo eh, družbe. Prosim, ne poslušajte jih, naj dolgo živi Mačarska in naj dolgo živi Evropa, gospod Jurek. Predsedujoči, pani in panovi poslovje. Pan... Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, gospod podpredsednik Timmermans. Ko je predlagana razprava na temo pravne države in demokracije v uh, Evropi, pravzaprav to pomeni, da bomo govorili o problemih na mačarskem. Torej, jaz se, strin, se bom strinjal z eh, tem vašim pristopom in se bom osredotočil na člen 7. Načelo pravne države je ogroženo zaradi tega, kar počnejo evropski organi, kajti imamo pogodbe, v katerih je zapisano, da se lahko člen 7 sproži po glasovanju z dvema tretjinama oddanih glasov, vendar pa ta prak nikoli ni bil dosežen. Vi pa ste napovedali sprožitev postopek, v, postopka v totalitarnem režimu je za sprožitev lažnega postopka dovolj, če ponarediš glasove. Torej, kar počnete vi, eh, je pravzaprav eh, nekaj, čemu še nikoli nismo bili priča. To ni liberalna demokracija. Liberalna eh, demokracija je nekaj povsem eh, drugega. Ogledati se je potrebno, kaj se dogaja tukaj v eh, tej dvorani. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Timermansu. Prosim, da skušate odgovoriti na to, kar je bilo povedano. Hvala lepa. Naj se skušam odzvati na nekaj prispevkov. Tisti, ki pravijo, da se nič ne dogaja, da gre zgolj za politično igrico. Morda niso prisluhnili mojemu uvodu, gre za zelo specifična vprašanja, ki smo jih zastavili mačarski in menimo, da odgovori na ta vprašanja niso takšni, da bi lahko bili zadovoljni. Eh, recimo, zaustavite eh, Soroša eh, ali pa. Eh, izgon Evropske univerze. Nekdo je rekel, da se ni nič spremenilo. Ja, nekaj se je vendarle spremenilo in imamo vprašanje v zvezi s tem. Eh, združitev več kot 400 eh, medijskih hiš. Ne, da bi pristojni organi lahko preverili, ali je to v skladu z zakonodajo. To so vse zelo konkretni primeri. Sprijetje dveh novih zakonov. Eh, v zvezi z pravosodnim sistemom. Imamo zelo konkretna vprašanja, potem nov zakon eh, o nadurah. Veliko vprašanj imamo v zvezi s tem, ali je to v skladu z pravom Evropske unije. In to me vodi k bolj načelnemu vprašanju. Demokracija se zmeraj navaja kot izgovor za nespoštovanje evropskega prava. Ampak to ni demokracija, tako Evropska unija ne deluje. Mačarska se je na srečo odločila in to je bila odlična izbira. In to je bila povsem demokratična odločitev, da postane članica Evropske unije. To je bila odločitev Mačarske, ki jo je ratificiral parlament in na referendumu so to potrdili tudi mačarske državljani. Če se odločiš, da postaneš član Eh, unije, ki temelji na pogodbah unije, kot je Evropska unija, potem se strinjaš, da boš sledil pravilom teh pogodb. In Evropska komisija ima nalogo, da preveri, ali države članice spoštujejo pravila pogodb. In pravila so izjemno jasna, še prav posebej, ko gre za načelo pravne države recimo eh, drugi člen ali pa 93. člen, ko gre za neodvisnost medijev, eh, za eh, načelo pravne države in tako naprej. Tukaj ne gre za boj proti tistim državam, ki ne želijo priseljencev. Tukaj ne gre za napad na demokracijo neke države članice ali pa za napad na kulturno raznolikost v Evropski uniji. Gre za to, da morajo biti države odgovorne za izbiro, ki so jo sprejele brez kakršnega koli pritiska. Šlo je za suvereno odločitev držav, da se pridružijo Evropski uniji. In to je eh, ravno največja prednost te organizacije, da je to neodvisna, suverena odločitev. In ko se je Mačarska tako odločila, je imela od tega številne koristi. Veliko držav članic je pokazalo veliko solidarnosti z Mačarsko, tako da je Mačarska lahko dohitela preostale države članice Evropske unije, da se je lahko razcvetela, kot si to zaslužijo vsi Evro eh, mačarski državljani, vendar pa to ne prinaša le pravice, prinaša tudi zaveze in zaveze so jasno zapisane v evropskih pogodbah in mislim, da je naloga evropskih inštitucij, parlamenta, komisije in sveta, da eh, zagotovijo, da smo vsi dovolj odgovorni in to počnemo tudi v primeru Mačarske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 da bo predsedstvo in svet kot celota bosta posvetila vso potrebno pozornost eh, ohranjanju vladavine prava in pa demokratičnih vrednot. To je v središču našega zanimanja in delovanja. In vsem poslancem in poslankam lahko zagotovim, da bo predsedstvo še posebej pozorno na stališča, ki ste jih danes izrazili tekom te razprave slišali smo vaše pozive in odprti ostajamo za pragmatičen pristop. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ja Najlepša hvala predstavnici sveta. Zdaj pa gremo naprej po dnevnem redu.